gospa podpredsednica Evropske komisije, visoka predstavnica. Šest predlogov resolucij sem dobil za zaključek razprave iz največjih političnih skupin v našem parlamentu. Zaključujem razpravo. Glasovanje bo danes po 11.30. od ELS in EKR sem dobil naslednje predloge. Gospod Pascal Raymond,